kateri krziva pogoje dela. E, mislimo, da je potrebno vse to vključiti tudi v trgovinske sporazume. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Beres. Naslednji za dve minuti in tudi v imenu odbora za zaposlovanje socialne zadeve, kolega Havet.